gospe Koraca Bild. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašati sem želela, kakšen je status parlamentarnega vprašanja glede uh, eh, goljofije pri glasovanju gospe Le Pen. Gospod predsednik je povedal, da nas boste obvestili o rezultatih. Poleg tega sem želela povedati tudi, da ste del resnice skrili. Gospa Le Pen je namreč priznala, da je njen sopredsednik, gospod Marcel de Graf, glasoval v njenem imenu, ni pa povedala, torej skrila je, da je tudi generalni sekretar Front National, torej gospod Nikola Bej, je tudi glasoval v njenem imenu predvsem pri uh, glasovanju glede emisij, torej primer Volkswagen. Prosim, da to upoštevate pri parlamentarni preiskavi, torej tudi to drugo goljufijo pri glasovanju upoštevajte. Glasovala sta za njo tako eh, sopredsednik, kot tudi generalni sekretar. Hvala. Uh, thank you, Madame Kratz-Sabilt. Najlepša hvala, gospa Koraca Bild. Predsednik vsekakor preizkuje to vprašanje. Gospa Lepen, izvolite. Eh, Gospod predsedujoči, eh, kolegica je najdla kost, ki jo bo lahko sedaj gledala in to je sedaj seveda njen trenutek slave. Torej, omenila bi člen 22 ali nejo 4 poslovnika in eh, tu gospa le pen eh, citira poezijo tega se ne da tolmačiti. Torej, to je uh, zadnji vers, ki je namenjen neznanemu vojaku, ki je padel uh, v prvi svetovni vojni. Danes uh, obeležujemo obletnico premirja vojne, ki je vodila v devet milijonov smrti. Uh, torej evropska unija bi morala spoštovati in obeležiti takšno obletnico in je dolžna da v državah kjer se to spoštuje tudi sama spoštuje te obletnice zato prosim francosko delegacijo da nemudoma zapusti dvorano in ne sodeluje pri tem glasovanju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 Ja, želel sem vprašati, kaj boste storili glede tega gofije pri glasovanju. Ali uh, se bo kaj spremenilo v primeru, da je, bila, da je bil ta glas odločilen? Kaj se bo torej potem v tem primeru zgodilo z glasovanjem in rezultati? Ja, preizkujemo to vprašanje. Izvolite. Mr. Obermeier, pa to vodo. Take... Še eno postopkovno vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Ne vem, ali morda ni bil dober prevod ali pa sem slišal narobe. Ste res pozdravili to, da je nekdo zapustil dvorano zato, ker mu je neprijetno? Če je to res, potem se morate opravičiti in sram naj vas bo, da ste eh, kot predsednik zauzeli politično stališče, strankarsko stališče. Če temu ni bilo tako, pa je bil prevod napačen in se opravičujem. Torej, zanima me, ali uh, se res stojite za tem, kar ste tako glasno povedali. Verjetno je prišlo do težave pri prevodu. Postopkovno vprašanje, gospod Menašo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem francos in ne bom zapustil hemicikla, ker spoštujem ta zbor, ampak rad bi da vsi spremete dejstvo, da se je to, da se je ta dan začel številnimi obeležitvami v eh, moji domovini, glede na to, kakšne krvave čase smo preživljali v tistem času. Če želimo biti danes evropejci, je to predvsem zato, da nočemo več tega, kar se je dogajalo v teh dneh toliko let nazaj.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 predlog spremembe 92, kdo je za, proti, vzdržani. Prejeto. Tako, sedaj pa glasujemo za predlog komisije, gre za odprto glasovanje. Glasovanje zostaje zamknjeno. Glasovanje je zaključeno. Prijeto. Eh. Sprejeto. Imenne. Tako, naslednje glasovanje. Glasovanje eh, poteka, torej lahko glasujete poimensko. Glasovanje je zaključeno sprejeto. Bardzo. Najlepša hvala vsem skupaj. Pristopujemo do glasovanja rezoluciji prišle paket lotnič. Tako, sedaj pa prihodni letalski svežen. Skupna resolucija političnih skupin, najprej izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti. Kdo je za še enkrat, no? kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, prosi, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji odstavek v dveh delih, izvirno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, hvala. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti odstavek izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Peti odstavek, izvirno besedilo za, hvala, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osmi odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 11, izvirno besedilo v dveh delih, prvi, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala. 12. odstavek, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 15, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, hvala. 16. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. odstavek, izvirno besedilo, poimensko glasovanje. Glasovanje se je začelo. Glasovanje zostaje zamknjeno. Glasovanje je zaključeno. sprejeto z veliko večino. Tako po 17. odstavku imamo ustni predlog spremembe. Gospod Malteza, izvolite. To je invita la komisijone a rafforzare. Najlepša hvala. Ja, povabil bi komisijo, da okrepijo zaščito delavcev in potrošnikov če letalski prevoznik eh, bankrotira, potem ne bo težavo, da prevzamejo tudi eh, tveganje v prihodnosti. Ali kdo temu nasprotuje, kdo nasprotuje temu amadmaju? No, torej bomo glasovali o tem, eh, o tej ustnem predlogu spremembe prešteti moramo, ali imamo, ja, vsekakor imamo več kot 40 poslancev, torej ne bomo glasovali o tem ustnem predlogu spremembe. Torej glasujemo o naslednjem, 18. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, hvala, sprijeto. 19. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za, dvignite roke, prosim, proti, zdržani, sprejeto. 20. odstavek, kdo je za? Izvirno besedilo, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, to ni bil zadnji predlog spremembe. 21. ostavek, izvirno besedilo, v dveh delih, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, sprejeto sprejeta. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. odstavek, izvirno besedilo, po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala. 23. odstavek izvirno besedilo po delih prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, hvala. Drugi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26. odstavek izvirno besedilo po delih prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. odstavek izvirno besedilo, po delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto, hvala. 28. odstavek, izvirno besedilo, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava F, izvirno besedilo, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za? Proti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 sklop v dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12. Ehm, glasovanje poimensko. Lahko glasujete. Zamknjente. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Popravka za ta šusta. Predlog spremembe 26 poimensko glasovanje, glasovanje se je začelo, lahko glasujete. Zostaje zamknjen. Glasovanje je zaključeno. Predlog je sprejet. Predlog spremembe 50. To predlaga zeleni poimensko glasovanje, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 63, ELS, SND ter ALDE. Poimensko glasovanje lahko začnete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 35. To predlaga Alde, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Po dveh delih poimensko glasovanje lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tako, 51 je nepredmeten, strani zelenih, tako da nadaljujemo z predlogom spremembe 3, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 42, oziroma se prečujem, ta je brezpredmeten, nadaljujemo z predlogom spremembe 70, 7, poimensko glasovanje. Lahko glasujete. Ja, ja, Konec glasovanja. Ok. Uh, e, poprava zastava odrzucona. Musimy povrócić, przepraszam, do poprawki. Zavrnjeno, ampak vrniti se moramo k številki 42. Glasovati moramo o predlogu spremembe 42 e, po delih poimensko. Glasovanje zostaje zamknjeno. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Predlog sprejem besede je brezpredmeten. 43 v treh delih prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Drugi del poimensko glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen. In še tretji del, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ja, eh, eh, gospod predsedujoči tretji del nima smisla nočemo eh, enakosti med spoloma leta dva tisoč štiriindvajset enakosti med spoloma si želimo takoj naslednjič ne pa leta dva tisoč štiriindvajset če bomo o tem glasovali je treba glasovati proti he is correct that Psalm 3 has been rejected. You're right. Uh, popravka šusta. Uh, Prav, sedaj pa predlog srembe šest, ki je brezpredmeten. 52, poimensko. Se upravičujem, tudi 52 je brezpredmeten. Glasovali bomo o predlogu srembe osem, poimensko. Glasujemo.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 je brezpredmeten, 54 je prav tako brezpredmeten, 22, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 55 je brezpredmeten, sedaj pa 41, prek usrembe ELS in SND, poimensko glasujemo.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 Konec glasovanja. Spred. Odstavek 1, izvirno besedilo, v petih delih prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Poimensko. Glasujemo. Na zdravje. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. Peti del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Drugi odstavek, prelosrembe 61, EKR, kdo je za? Proti? Vzdržani? Ne vidim, da je zavrnjen. Drugi odstavek, izvirno besedilo, poimensko. Tvarte. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti odstavek izvirno besedilo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Peti odstavek izvirno besedilo po delih prvi del poimensko. Glasujemo.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 Konec glasovanja. Zavrnjen. Osmi odstavek izvirno besedilo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Deveti odstavek predlog spreme 46 zelenih je brezpredmeten, tako da bomo glasovali uh, o izvirnem besedilu v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Drugi del poimensko glasujemo. konec glasovanja. Spred. Po devetem odstavku preglasujemo 47 zelenih poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. In rezultat zavrnjen. predlog spremembe 48 zelenih je tako brezpredmeten. Predlog spremembe 44 DLS e poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17. odstavek je izvirno besedilo. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20. odstavek, izvirno besedilo, v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 21. odstavek, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 49 pri 22. odstavku je brezpredmeten, tako da bomo glasovali o izvirnem besedilu 22. odstavka v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet. Drugi del, prav tako poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Prav tako sprejet. 24. odstavek, izvirno besedilo, poimensko, glasujemo. konec glasovanja. Kakšen je rezultat? Sprejeto. Navedba štiri, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Po navedbi 7, predlog so vreme 62, ELS in SND, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani? Sprejeto. Vem, da je pozno in da smo že utrujeni, ampak prosim, dvigujte roke, tako bo lažje. Uvodna izjava A, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, drugi, eh, se upravičujem, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava B, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Najlepša hvala. Uvodna izjava E, predlog spremembe skupine ENF, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Je vodna izjava F, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 33 EKR poimensko glasujemo. Konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Vodna izjava M prelosrembe 59, EKR. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Izvirno besedilo, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava N, izvirno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred, drugi del kdo za, proti, vzdržani, spred, če se ne motim. Uvodna izjava o, izvirno besedilo, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Počakajmo na rezultate. Sprejeto po uvodni izjavi P, preglas v rembe 34 S in D in Alde, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava Q, preglas v rembe 32 EKR, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Glasovali bomo o izvirne besedilo o vodne zjave Q. V dveh delih prvi del, kdo za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja.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 Spred. Drugi del, spet poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Uvodna izjava U. Preglasovanje je 60, EKR, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Preglasujemo 38 skupine ENF, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa izvirno besedilo v, dveh, v, v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Drugi del? Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet, tretji del, prav tako poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava V. Preglasujem med 39 skupine ENF, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Izvirno besedilo. Ponovno poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Uvodna izjava dvojni V, predosorem je 40 skupine ENF, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvirno besedilo poimensko glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Uvodna izjava X, izvirno besedilo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava AA, izvirno besedilo, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Uvodna izjava A, B, izvirno besedilo v štirih delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Četrti del, kdo je za, proti, to je zadnji del, vzdržani, sprejet. Spred. Uvodna izjava AC, izvirno besedilo, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava AD, izvirno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto uvodna izjava AF, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava AG, izvirno besedilo, v delih prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo. Nisem čisto prepričan. Preverili bomo še elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejete. Še uvodna izjava AH, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani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 uživajte, tisti, ki se odpravljate na večerjo, zavidam vam. Thank you, President. Very good. <laughs> Um, we have a little pause now. Yeah.